Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Ja, spoštovane dame in gospodje, dragi kolegi, dobrodošli ponovno nazaj. Popovdansko sejo bomo začeli z predstavitvijo in sicer eh, na temo uporabe umetne inteligence na področju izobrazbe, kulture in audiovizualnih storitev. Glede na to, da nimamo veliko časa, bom zelo stroga, zato da bomo imeli dovolj časa za predstavitve in za krok vprašanj in odgovorov. Gre za učinek umetne inteligence na vse eh, sektorje, ki sem jih naštela. V veliki meri so posledice eh, še neznane. In Umetna inteligenca se že uporablja za pripravo učnih načrtov, za proizvodnjo filmov, eh, pesmi, zgodb eh, in eh, slik. In zato je to zelo pomembna tema. Radi bi več izvedeli o umetni inteligenci, še prav posebej o tem, kako lahko umetna inteligenca spremeni ta področja in s katerimi izzivi se bomo srečevali v naslednjih desetih letih. Eh, stvari se pogosto razvijajo hitreje, kot bi pričakovali. Mogoče se bomo s tem spopadali že čez pet let. Eh, gre tudi za teme, kot so eh, deepfake, globoki ponaredki in za druge teme, ki so povezane z umetno inteligenco. Vedeti moramo, kaj lahko storimo in kakšne bodo posledice. In to uh, bo za nas zelo zanimivo potrebno je osvetliti različne vidike. V trenutnem eh, mandatu je tema umetne inteligence ena izmed naših prioritet in s tem se bo intenzivno ukvarjal tudi naš odbor. Pripravili bomo poročilo na lastno pobudo in sicer o uporabi umetne inteligence na področju izobraževanja, kulture in v audiovizualnem sektorju. Eh, in poleg eh, tega poročilo na to temo pripravljata tudi odbora eh, za pravne zadeve in za državljanske svoboščine in pravice. Kot lahko vidite v programu, je ta predstavitev razdeljena na tri dele. V prvem delu bomo razpravljali o razvoju umetne inteligence v Evropi in o uporabi umetne inteligence v izobraževanju in pa pri učanju jezika. V drugem delu se bomo posvetili eh, kreativnemu področju, kulturnemu področju in predvsem audiovizualnemu področju. In v tretjem in zadnjem delu bomo govorili o uporabi umetne inteligence pri pripravi poročil in različnih vsebin. Pri tem eh, se bomo ukvarjali tudi z eh, ponarejanjem, z pomočjo umetne inteligence, s ponarejanjem slik, audio podatkov in videoposnetkov to je vedno večji problem. Sedaj bi rada pozdravila naše eh, izvedence, ki eh, bodo svoje strokovno znanje delili z nami. In sicer so to Andrejs Vasiljevs, eh, direktor Tilde in član upravnega odbora organizacije za velike podatke. Potem je z nami Dora Matjasovski Filip, Matažovski, se to pravilno izgovori, Matažovski Filip, ki je vodja projekta delovne skupine za izobraževanje v mađarski koaliciji za umetno inteligenco, potem je z nami Eleonora Rozati, pravnica in izredna uh, profesorka na Univerzi za pravo v Stokholmu, Kristof Kronke, uh, eh, ki uh, je uh, podiplomski študent na Univerzi Ludvik Maximilians in pa profesor Mihajl Koldevej z Visoke šole za televizijo in film v Mindnu. Najprej bom dala besedo Andresu Vasiljevsu za 10 minut. Najlepša hvala, spoštovani udeleženci. Z veseljem bom nekaj več povedal o izzivih, s katerimi se srečujemo zaradi umetne inteligence. Podal bom kratek pregled razvoja in se osredotočil na splošna politična vprašanja. Eh, vloga umetne inteligence v izobraževanju in pa vloga umetne inteligence pri jezikovni raznolikosti v Evropi. Že od 50-ih let dalje temeljito proučujemo, umetno inteligenco oziroma tehnologijo, ki se uporablja do velikega razvoja, pa je prišlo eh, pred nedavnim. To je tehnologija, o kateri se največ pogovarjajo raziskovalci, politiki in kreativna skupnost nasplošno. Umetna inteligenca je že del naše vsakdanjosti. In povzroča občutke velikega optimizma, hkrati pa tudi velike zaskrbljenosti. Ljudje se bojijo, da bodo ostali brez zaposlitve. Deloma je to povezano eh, tudi z dajanjem človeških eh, lasnosti umetni inteligenci. ta pristop je izjemno generičen. Gre za primerjanje umetne inteligence z eh, človeškimi sposobnostmi, eh, kot eh, recimo sprejemanje odločitev, preklapljanje z enega na drug jezik, potem gre tukaj za primerjanje z zunanjostjo človeka in tako naprej in strokovna skupina za umetno inteligenco, ki jo je vzpostavila Evropska komisija, meni, da gre pri umetni inteligenci za sisteme, ki izražajo inteligentno obnašanje, ki znajo analizirati okolje in na osnovi tega sprejemati odločitve eh, deloma avtonomno, da lahko dosežejo specifične cilje. Lahko se torej prilagajajo spreminjajočemu se okolju. evropski eh, pisatelji so imeli veliko vlogo pri razvoju umetne inteligence. Včerka Lorda Byrona je pripravila prvi računalniški algoritem in 80 let kasneje se je pojavil izraz robot. Leta 23 ga je uvedel uh, Karel Čapek z uh, svojo igro RUR. Gre pravzaprav za uh, češko besedo robota, torej robot. V V zadnjih desetletjih eh, umetni inteligenci posvečamo vedno več pozornosti in velika večina sistemov umetne inteligence dan danes eh, temelji na učenju algoritmov. Gre tudi za omrežja neuronov in za znanje, ki se ustvarja na osnovi velike količine podatkov. Potrebno je doseči kritično maso podatkov, ki se lahko uporablja za aplikacije. In eh, poleg tega potrebujemo tudi eh, visoko razvite računalnike in eh, ti so se pojavili šele v zadnjem času. Gre eh, za pametne procesorje. gre za razvoj kakovostnih sistemov, ki lahko prepoznajo eh, posnetke, ki lahko prevajajo z enega v drug jezik, ki lahko vozijo avtomobile in tako naprej. In zato lahko vidimo, da ima umetna inteligenca vlogo gonila sprememb eh, in vpliva tudi na druga področja. Eh, in gre za eh, kompetitivno geopolitiko, ki jo povzroča ravno razvoj umetne inteligence. In to je eno izmed eh, največjih tveganj. Vidimo lahko, da imajo različne regije različen pristop k umetni inteligenci. Umetna inteligenca se razvija v glavnem v zasebnem sektorju. Kitajska ima drugačen eh, pristop eh, in močno povezavo javnih in zasebnih vlaganj. Evropska unija želi ostati zvesta svojim eh, načelom na področju kulture in želi preprečiti družbena tveganja, ki jih seboj prinaša umetna inteligenca. Evropska unija želi postati vodilna pri razvoju etične in pa varne umetne inteligence. To je zapisano v sporočilu Evropske komisije iz leta 2018. In če se ogledamo kreativni sektor, potem lahko vidimo, da pisatelji in uh, filmski producenti pomagajo usmerjati razpravo o umetni inteligenci, o prednosti, ki jih ta prinaša in tudi o tveganju. Že Orwell je v uh, svojem znanem delu leta 1984 govoril o utopiji, torej o popolnem nadzoru nad ljudmi, eh, popolnem nadzoru pametne tehnologije. Tveganja je izpostavil recimo med drugim Stephen Hawkins. Uh, eh, leta 2017 v svojem govoru. Rekl je, da je lahko vzpon eh, močne umetne inteligence ali najboljše ali pa najslabše, kar se lahko zgodi človeštvu. Zato bi se morali morda za trenutek zaustaviti in se osredotočiti ne le na to, da poskrbimo za to, da bo umetna inteligenca bolj sposobna in uspešna, ampak da bo imela tudi družbene prednosti. pred več kot 50 leti je bil posnet film eh, Stevena Kubricka 2001. Šlo je za situacijo, kjer eh, podivja eh, na tisoče močnih in izjemno razvitih računalnikov. in še več je umetniških del na to temo. Zaradi tega je potrebno obravnavati etična vprašanja. Ali eh, bo umetna inteligenca res povzročila izgubo delovnih mest? Kako zagotoviti, eh, da bo umetna inteligenca pravična? Kako razdeliti blaginjo? Eh, bogatstvo, ki ga bodo ustvarili stroji, kako se bodo ljudje odzvali na obnašanje uh, strojev in kako, kako bo potekala interakcija, kako se zavarovati pred napakami in tako naprej in tako naprej. Skupina na visoki ravni je že pripravila etične smernice za umetno inteligenco, ki bi ji lahko zaupali. Potem pa je tukaj področje umetnosti in kulture. To je še prav posebej pomembno področje v razpravi o umetni inteligenci. Gre za izraz eh, človeške nadarjenosti, človeške kreativnosti. Zato moramo razumeti, kakšne bodo posledice razvoja umetne inteligence. Vidimo lahko, kako umetna inteligenca vpliva na eh, modno industrijo, eh, kako lahko to pomaga pri pripravi glasbenih posnetkov, chatbots. Uh, So proizvod umetne inteligence, ki pomaga otrokom pri učenju uh, jezikov, in poleg tega lahko umetna inteligenca uh, tudi piše poezijo. Zaradi tega je potrebno vključiti kulturno dimenzijo, uh, in poudariti, eh, kako zelo pomembne so prednosti umetne inteligence, ampak umetna inteligenca seboj prinaša tudi tveganja. Organizacija za zbiranje velikih podatkov, eh, ki predstavlja največje industrijska podjetja na tem področju, pripravlja eh, nov predlog eh, zasebno-javnega partnerstva. Veščine in znanje so pri tem eh, ključnega pomena, kot je izpostavila tudi Evropska komisija. Še prav posebej pa umetna inteligenca vpliva na večjezičnost Evrope. Evropska unija ima 24 eh, uradnih jezikov, 16 drugih jezikov eh, pa se govori na regionalni ravni. To so eh, deloma tudi jeziki manjšin. In jeziki so del naše identitete. In zaradi tega je zelo pomembno, da zagotovimo, da umetna inteligenca ohranja to večjezičnost. To je še prav posebej pomembno za majhne jezike, kot recimo za uh, latviščino, ki je moj materni jezik. Podjetja za razvoj eh, jezikovne tehnologije predlagajo vzpostavitev platform, eh, tako da bi lahko poskrbeli za razvoj vseh evropskih jezikov na teh jezikovnih platformah tako da bi lahko vsi evropejci nadalje razvijali eh, jezike eh, s pomočjo teh eh, platform. Kaj več pa bom povedal še kasneje, ker mi je zdaj zmanjkalo časa. Äh. Najlepša hvala za ta pregled. Sedaj pa Dora Matažovski Filip, tudi ona dobi 10 minut, potem pa bo sledil prvi krok vprašanj. Izvolite. Dober dan, dame in gospodje. Naj navedem najprej nekaj informacij v povezavi z svojo predstavitvijo. Mačarska vlada je vzpostavila program za digitalni uspeh. In znotraj tega programa je bila ustanovljena koalicija za umetno inteligenco oktober 2018 z 74 ustanovnimi člani gre za predstavnike različnih sektorjev, eh, mednarodnih podjetij, eh, akademikov, poklicnih organizacij in tako naprej. Ta koalicija pa sprejema tudi nove člane in danes imamo 235 organizacij v tej koaliciji in sicer od 1. januarja 2020. In vsi eh, delamo prostovoljno. Kaj je cilj te koalicije? Oziroma, kateri so cilji te koalicije? Ta koalicija želi poskrbeti, da bi Mačarska prevzela vodilno vlogo na področju razvoja umetne inteligence in da bi postala referenčna točka za mednarodno eh, skupnost umetne inteligence. Želimo ukrepiti konkurenčnost eh, podjetij in ukrepiti udeležbo mačarskih začetnih podjetij in majhnih in srednje velikih podjetij eh, v razvoj umetne inteligence. Vzpostaviti želimo različna partnerstva ter aktivno vključiti vlado eh, v razvoj eh, lokalnih sistemov umetne inteligence. Pri tem želimo uporabiti podatke iz nacionalne ravni in pri tem zagotoviti ustrezen, urejen in pa učinkovit dostop nekateri mejniki koalicije za umetno inteligenco. 9. oktober 2018 je bila ustanovna seja in koalicija je začela aktivno delovati v prvi polovici leta 2019. Razvili smo eh, lokalno spletno stran eh, za umetno inteligenco in organizirala interaktivno eh, razstavo. 15. oktober 2019 je bil napovedan akcijski načrt za umetno inteligenco eh, in sicer je ta akcijski načrt napovedalo Ministrstvo za tehnologijo in potem je bil pripravljen prvi osnutek eh, nacionalne strategije za umetno inteligenco konec leta 2019 in sedaj pričakujemo datum seje sveta eh, za zaokrožitev te strategije. Koalicija za umetno inteligenco ima pet delovnih skupin in to je zadnja prosojnica, ki bo služila kot kratek uvod v mojo predstavitev. Vidite lahko, da obravnavamo veliko različnih tem in sicer aplikacije in pa razvoj trga, tehnologija in varnost. Uh, industrija podatkov, to je izjemno pomembno področje, mednarodni odnosi, uh, izobraževanje in ozaveščanje, uh, ter regulativni in etični okvir. Vodila sem, vodila sem enega izmed projektov eh, v okviru izobraževanja in ozaveščanja, ampak kot lahko vidite, ima ta koalicija veliko različnih projektnih, projektnih skupin. No, naj izpostavim le en projekt. Vzpostavili smo Akademijo za umetno inteligenco. Ta akademija je eh, bila na voljo vsem, eh, ki jih je zanimala umetna inteligenca. Ehm, šlo je za izobraževanje glede na potrebe eh, delovnega trga, trge delovne sile. Eh, vzpostavili smo inteligentno okolje za študij z pomočjo umetne inteligence in zastavili smo si vprašanje, kako uporabiti umetno inteligenco. Cilj tega eh, projekta je bil, da pripravimo usklajen predlog za vlado in za izobraževalni in akademski sektor, tako da eh, bi vlada in pa ta sektor eh, podprla eh, ključne cilje naše koalicije v skladu z eh, akcijskim načrtom vlade in pa z, v skladu z nacionalno strategijo. Pri tem pa je šlo seveda predvsem za prilagajanje trgu delovne sile, zato smo se morali odzvati na različne izzive. Pripraviti smo morali izobraževalni načrt, eh, potem identificirati in predlagati jasen seznam eh, veščin, ki so za to potrebne. Obravnavali smo vlogo umetne inteligence v javnem izobraževanju, pri poklicnem izobraževanju, na visokošolski ravni in pri nadaljem izobraževanju. Poleg tega smo obravnavali tudi eh, interoperabilnost in sistem točk oziroma sistem točkovanja in zagotoviti smo želeli, da eh, bi razširili eh, izobraževanje s pomočjo umetne inteligence in da to ne bi bilo omejeno zgolj na eh, predavanja na temo informacijske tehnologije. Kaj pa izzivi na trgu delovne sile v letih 2019 do 2030? Videla sem različne študije na to temo, na koncu smo uporabili tole, ki jo lahko vidite pred seboj. Približno 4 milijone delovnih mest mest v, na mačarskem bo eh, do leta 2030 nekako spremenjen s pomočjo umetne inteligence. 922 tisoč eh, delovnih mest eh, pa bo doživelo večje spremembe. Tega trenda ne moremo zaustaviti in zaradi tega morajo, moramo biti vsi na to pripravljeni. Zavedati se moramo tudi, da bo prišlo do spremembe delovnih mest in da se bodo pojavila nova delovna mesta. Ne vemo, koliko bo teh novih delovnih mest. Ampak približno milijon oseb predstavlja 25 odstotkov delovnega trga Mačarske. In uh, zato smo predlagali tudi izobraževalno raven, ki vključuje tudi tiste, ki so že vključeni v izobraževalni sistem. Obravnavali pa smo tudi tiste, ki bodo v ta sistem še vključeni do leta 2030. In pripravili smo predlog za raven izobraževanja, pri čemer smo upoštevali tako, eh, oziroma pri čemer smo upoštevali vse oblike uradnega izobraževanja v, na mačarskem. Naš eh, projekt vsebuje različne predloge, recimo poklicno eh, usposabljanje, diferencirana izobrazba umetne inteligence za študente eh, v trenutnem javnem in visokošolskem sistemu za učitelje in predavatelje. Podali smo predlog eh, za to, da odgovorimo na pričakovanja podjetniškega in pa industrijskega sektorja. Predlagali smo reformo sistema poklicnega usposabljanja, podali smo predlog za vključitev umetne inteligence in pa informacijske tehnologije v visokošolsko izobraževanje, razširitev eh, izobraževanja, potem smo predlagali povečanje števila, precejšno povečanje števila učiteljev umetne inteligence oziroma informacijske tehnologije, učiteljev in predavateljev. In pozvali smo k vzpostavitvi sodelujočega eh, okolja z usklajenimi dejavnostmi vlade, industrije in izobraževalnega sektorja. pri čemer je potrebno upoštevati obstoječi okvir in ga prilagoditi uh, novim zahtevam. Kaj pa rezultati tega projekta in vpliv? Gre za priložnost, da ustvarimo in eh, pa nadomestimo kvalificirano delovno silo v skladu z potrebami eh, trga delovne sile. Eh, predlagali eh, smo, eh, da poskrbimo za predvidevanje spremenjenih potreb na trgu delovne sile, ki bi jih lahko povzročila umetna inteligenca. Na ta način bi lahko povečali število delovnih mest in zmanjšali pričakovano brezposelnost. Poleg tega je potrebno izobraževanje v zvezi z umetno inteligenco eh, nadgraditi eh, in ne smemo se več osredotočiti zgolj na izobraževanje na področju informacijske tehnologije. Poleg tega je potrebno ukrepiti industrijsko učinkovitost eh, in pa konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij. Najlepša hvala za vašo pozornost. Oh, Kdo ima kakšno vprašanje? Gospod Kohut. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoča obima. Se zahvaljujem za zanimivi pregled, kar zadeva spremljajočo se vlogo učiteljev v učnem procesu ob uporabi tehnologije umetne inteligence. V kakšnem smislu mislite, da se bo to spremenilo? No, zbrala bi nekaj vprašanj, tako da lahko potem Eh, oba strokovnjaka na koncu odgovorite. Mihele Šojdrova. Hvala lepa za besedo. Predstavitev mađarskega projekta se mi zdi izjemno zanimiva. Zaskrbljeno zaradi izgube delovnih mest in spremembe pri spretnostih in kvalifikacijah eh, je zelo aktualna. vlade pa se ne odzivajo dovolj hitro na te izzive. V vaši predstavitvi govorite o glavnih srbrih eh, nacionalne eh, UI strategije, niste pa bili posebej specifični. Zato vas sprašujem, ali nameravate vlagati v tehnologije, ali boste spremenili izobraževanje za učitelje. Ali nameravate razširiti lekcije o umetni inteligenci? Niste bili dovolj specifični na tem področju. Hvala pa gospa Šodrova. Andreja Bučkor. Uh, <laughs> no, bom kar mačarsko govorila, ker bi tudi jaz rada vprašala nekaj mačarsko kolegico. Hvala lepa, zelo me veseli, da ste tukaj eh, predstavili mačarsko, ki se ukvarja z umetno inteligijo in deluje na področju inovacij. Imamo posebno ministrstvo, ki se ukvarja s to temo, kar kaže, da gre za izjemno pomembno prioriteto za mačarsko vlado. In kaže, kako se vlada ukvarja s to temo. Mene pa bi zanimalo naslednje. Ta projekt, eh, pri katerem eh, sodelujete, kateri družbeni sloji so bili tukaj vključeni in komu bo to najbolj pomagalo? Eh, kateri sektori so tukaj najbolj vključeni? Zdi se mi pomembno, da vidimo, kako to dejansko vpliva in kako vpliva na razvoj družbe. No, tukaj bi prekinila in dala strokovnjakova možnost, da odgovorita in potem bomo naredili še en krok vprašanj.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 je vse skupaj povezano z mentorstvom. Potrebujemo strokovno izobrazbo, izobraževanje izobraževalcev. To sta 2 plus 3 leta, najprej stroko, visokostrokovno šolo in potem še visokošolsko ustanovo, ki ima ustrezni učni načrt v tem smislu. In kot tretje potrebujemo še mednarodni koncern, ki deluje kot mentor za eh, ljudi z invalidnostjo oziroma ki prihajajo iz ranljivejših skupin. To naj bi prispevalo k nadaljevanju izobraževanja na drugi in, ter, drugi in tretji stopni izobraževanja na mačarskem že vlada interes tudi v visokih šolah. Vprašali ste, na katere sektorje to vpliva. Pravzaprav na vse sektorje. Tega ne moramo omejiti na en sektor. Zdravstvo je tukaj vključeno. Pa tudi drugi sektori igrajo pomembno vlogo. Vsi sektori, kjer umetna inteligenca že deluje. Vse je tukaj. Če še odgovorim nekaj, mislim, da sem še nekaj izpustila od vaših vprašanj. O projektu lahko povem naslednje na mađarskem to prednostno obravnavamo. Videli ste tabelo, kjer sem navedla različne projekte, ki so del nacionalne strategije. To so akcijski načrti, ki predstavljajo pomemben del celotnega projekta. Seveda moramo vlagati v tehnologijo. kar je pomembno za vse, eh, ki jih to zadeva. Predvsem pa moramo vlagati v izobraževanje. Eh, tudi moj predgovornik je povedal, da obstaja strah na delovnem trgu, da bo umetna inteligenca prispevala k eh, izgubi delovnih mest. Vendar pa se tega ne smemo obati, ampak moramo ustrezno vlagati na področje izobraževanja. Tukaj mislim na vse oblike izobraževanja. Ta izobraževalna skupina, ki smo jo ustanovili, se ukvarja z temi temami. Tudi preko neformalnih eh, kanalov lahko zagotavljamo to izobraževanje. Tukaj vključujemo tudi osebe, ki niso v uradnem izobraževanju, tudi množično izobraževanje. Vključiti je treba vse dejavnike. Pri določenih projektih še ne vemo, kakšen bo izid, na vsak način pa se moramo pripraviti na negativne posledice. Ne vem, če sem prav odgovorila na vaše vprašanje. Še tretje vprašanje je bilo tudi zame. E, spremembe oziroma spremembe na področju poklicnega izobraževanja. Mislim, da ne bomo nadomestili ljudi. Umetno inteligenco je ustvaril človek, tako da ... Mislim, da bo človek vedno jedro celotnega. Umetno inteligenco moramo ustrezno uporabiti. Samo nikakor ne bi nadomeščali ljudi. Govorimo o e-učenju, ampak to prosto ne pomeni, da bomo pozabili na učitelje in jih eh, ne bomo več potrebovali, temveč da imamo drugačno tehniko učenja. učenci in študenti vstopajo v digitalni prostor in v tem prostoru ustvarjajo stik z šolo. To ne pomeni, da ni več potrebe po učnem kadru oziroma učiteljskem kadru. Učenje ne more temeljiti samo na algoritmih. Učitelji so fleksibilni in tega ne moremo standardizirati, čeprav imamo takšne primere. <clears throat> Hvala lepa. E, nekaj odzivov na določena vprašanja glede vloge učiteljev. Razvoj umetne inteligence pomaga pri oblikovanju zmogljivosti. Vse smo samo ljudi in samo učitelji lahko ponudijo določene storitve, naprimer motivacijo, podporo zmožnost empatije, vodenje učencev. To je izjemnega pomena v digitaliziranem svetu. Govorimo o digitalni pismenosti. Mislim, da moramo govoriti tudi o UI pismenosti, ki nas bo naučila, kako koristno in uspešno uporabljati umetno inteligenco in njene potencijale v personaliziranem izobraževanju, kjer so učitelji še vedno ključnega pomena. Učitelji tudi vzpostavljajo nove platforme učenja, ki temelijo na umetni inteligenci. Naprimer, v Latviji učitelji sodelujejo pri razvoju at, at kids can use. Uh, eh, <clears throat> uh, reflecting to the question about losing jobs. Uh, Ki razvijajo platformo klepetalnice za učenje. Vsekakor je to zelo kreativni sektor, tako da uh, lahko precej hitreje napredujemo. Umetna inteligenca. se običajno uporablja za ponavljajoče se mehansko delo. Treba pa je okrepiti tudi inovativno komponento. Še posebej moramo okrepiti spretnosti kreativne industrije, umetnikov, ki se mora naučiti uporabljati umetno inteligenco za umetniško ustvarjanje, spostaviti prostore, kjer lahko izmenjujemo podatke, ki nam bodo pomagali razumeli različne vidike razvoja. Spodbujati razvoj novih trgov za promet z umetninami, ki jih se ustvarja s pomočjo umetne inteligence, spodbujati javne kulturne institucije, da zagotovijo boljši dostop do raznolikih umetniških izrazov. Tako da pokažemo bogatstvo evropske kulture in umetnosti to zahteva usmerjeno delovanje in to vidimo v nacionalni strategiji, kjer nimamo dovolj povdarjenih teh vidikov. Hvala lepa, tudi jaz imam še eno vprašanje in upam, da lahko dobim še odgovor v prvem prvem krogu uh, na besedo še komisiji in sprašujem, če še ima kdo kakšno vprašanje torej člani nimajo več vprašanj, torej še enkrat bi se vrnili na vprašanje izobraževanja in eh, ustvarjalnost, digitalizacija in e-učenje in umetna inteligenca. Razlike, eh, razlika je v tem, da se umetna inteligenca razvija naprej. Predeluje večje količine podatkov na področju izobraževanja, bi lahko to pripeljalo do tega, da bi lahko različne učne vsebine iz Evrope povezali sistem pa bi razvijal samodejno nove učne načrte in prilagajal to potrebam učencev. Potem se umetna inteligenca razlikuje od čiste digitalizacije, gre za zmožnost učenja in eh, drugačnih eh, povezav, neodvisno od tega, da je treba naučiti učence in učitelje uporabljati to tehnologijo. Predvsem pa bodo učitelji potem eh, podporniki in eh, motivatorji. Ali to pomeni, da se bo tudi izobraževanje učiteljev moralo spremeniti, kjer bo šlo za zbiranje eh, didaktičnih konceptov in povezovanje med podatki in podatki tako pač razmišljam, eh, se moramo gledati naprej, če ne živimo vedno zamujati. Enako velja tudi za ustvarjalni sektor. Že danes imamo, če vzamemo njo Rembrandt, da s pomočjo umetne inteligence ustvarjamo nove umetnine v stilu starih mojstrov. To je nekoliko več, kot smo imeli prej. Vse skupaj temelji na podatkih, ki nam omogočajo generiranje novih del. Če ne bi vzeli samo Rembrandt, ampak tudi druge stare mojstre iz enake obdobja in te povežemo, tako da se med seboj oplemenitijo, lahko dobimo spet nove, nova dela. kakšna potem vloga umetnika, kreativnosti, pa lahko umetn, bomo lahko to, kar se je umetnik naučil, razlikovali od tega, kar stori eh, stroj, ki bo zadeve kombiniral med seboj in ustvarjal nekaj novega. Tudi v internetu imamo razpravo, kjer govorimo o tem, da jemljemo vsebine tretjih, da posamezne vsebine kombiniramo med seboj in to je tudi uh, Um, čisto samostojna umetnost. Eh, visoko razviti sistemi umetne inteligence bi to tudi lahko naredili, če smo čisto odkriti, kje je tukaj meja med eh, humano umetnostjo in umetnostjo umetne inteligence. Um, Hvala lepa za ta vprašanja. In tukaj imamo veliko novih priložnosti in možnosti umetne inteligence, ki lahko sprosti eh, ustvarjalnost eh, ljudi in jo nadgradi in tako podpira ustvarjalnost, ne pa da nadomešča ljudi. En primer, ki ga lahko tukaj navedem, je iz modne industrije. Jessica Smart, oblikovalka, je kombinirala multisenzorično ne, naprave z novo vrsto oblačil oziroma mode, oblikovano na umetniški način in koristne za invalidne osebe saj uh, eh, ponujejo senzorično prepoznavanje. To je primer kreativnosti v modni industriji. Torej, tudi na področju mode lahko uporabimo umetno inteligenco, da pomagamo ljudmi s posebnimi potrebami. Tudi, naprimer, UI glasba, kjer so nove tehnologije za ustvarjanje glasbe z nosom ljudi, kjer ne potrebujemo neke posebne glasbene izobrazbe ali spretnosti, ampak lahko vodimo sisteme umetne inteligence in ustvarjamo svoje skladbe brez eh, znanja igranja posameznih instrumentov. To je samo nekaj primerov. Umetna inteligenca na vsak način krepi ustvarjalnost eh, ljudi. Vendar pa moramo nekje potegniti črto. med uh, umetniškim izrazom, ki ga ustvarja umetna inteligenca sama in uh, človeškim ustvarjanjem, ki ga podpira umetna inteligenca. Mm, tukaj je treba upoštevati tudi vprašanje intelektualne lasnine. Če govorimo o spremembah v izobraževalnih sistemih, je. Govorili ste o personalizaciji in individualizaciji izobraževanja. Sistemi, ki se razvijajo sedaj, omogočajo granulatizacijo učenja, tako da lahko zagotovimo individualno učenje od enega dela do drugega. Lahko za posameznega učenca gotovimo, kaj je za vsakega posameznika primerno in potrebno ampak za razvoj teh eh, učnih materijalov, učnih gradiv, pa ne zadošča samo tehnologija, ampak potrebujemo tudi ustrezne učitelje in strokovnjake na področju izobraževanja. Umetna, intelige, umetna inteligenca ustvarjajo ljudje, učitelji in izobraževalci so ključnega pomena pri ustvarjanju nove generacije eh, UI sistemov ki jih je, lahko uporabljamo potem na področju izobraževanja. Uh, uh, Nekaj komentarjev v zvezi z vsebini učnih načrtov in uh, učnega gradiva. Mi smo pripravili celotno učni načrt, Mislim, da se je treba osredotočiti na potrebe industrije oziroma gospodarstva, da bi preprečili možne negativne posledice. Na to se osredotočamo v našem projektu. Seveda imamo personalizacijo oziroma specializacijo, kajti lahko se odločamo z, z, v smer podatkovne znanosti ali kam drugam v robotiko ali eh, kam drugam. Vsekakor. So možnosti tudi tukaj, ampak eh, osredotočili smo se na industrijo. Zdaj pa eh, prosim komisijo GDN ali Connect, kdo želi kaj povedati ali oba. GDN Connect. Eden ključnih stebrov svežnja, ki smo ga sprejeli danes, digitalnega svežnja, je tehnologija, ki deluje za ljudi. Kot je bilo povedano, je treba vključiti različne možnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Zato pa, da bi, bi to dosegli, potrebujem ljudi, ki so ustrezno usposobljeni, usposobljeni pa so z pravimi sprednostmi in znanjem glede podatkov, ki jih uporablja umetna inteligenca in kako deluje umetna inteligenca. To je vključen tudi v belo knjigo o umetni inteligenci in vse skupaj je namenjeno opremljanju ljudi z ustreznimi sprednostmi uporabe umetne inteligence, torej razvijati UI pismenost, raz, pomagati delovni sviri, ki se sooča z novimi načini dela zaradi uporabe umetne inteligence in uh, velikih podatkov. Vse skupaj lahko spodbuja inovacije in eh, lahko omogoča uporabo novih tehnologij. Strokovnjaki so to že omenjali, potrebujemo koordiniran eh, načrt za UI, ki so ga koordinirali države članice skupaj za komisijo. V letu 2018 države članice izvajajo celovite nacionalne strategije, vključno z strategijo UI, kar smo slišali iz mačarske službe. Komisije delajo na pilotnih projektih, eden je razvijanje možnosti razvoja novih učnih načrtov z uporabo umetne inteligence na določenih sektorjih. Potem pa še program, novi program Digitalne Evrope. Do leta 2027 imamo posebno linijo za razvijanje UI spretnosti in drugih eh, naprednih digitalnih eh, tehnologij. Hvala lepa. Zdaj pa še Gidi Erk. Yes. Good afternoon. Um, very briefly also from my side. Hvala lepa. Zelo kratko tudi z moje strani. Hvala lepa za ta pomemben hearing, GDN, ki podpira države članice skozi odprti način koordinacije in svojimi ekipe na področju izobraževanja in usposabljanja, vključno z umetno inteligenco. Zato naj eh, povem, da smo že organizirali pilotne aktivnosti z našo delovno skupino glede digitalnih spretnosti. Lansko leto v Ljubljani v dveh in pol dneh smo razpravljali o treh zadevah. Eh, nove prakse na področju izobraževanja, različne načrti in pobude v državah in tretjič prispevali smo k koordiniranemu načrtu umetne inteligence. Kot drugo bi eh, povdarjal, da v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, ki ga je sprožila komisija januarja leta 2018, imamo poseben ukrep za uporabo umetne inteligence v izobraževanje. Imamo trenutno dva prototipa, ki se razvijata. Eden je zemljevid spretnosti, ki povezuje spretnosti iz različnih izobraževalnih programov z tistimi, ki jih potrebujemo v specifičnih eh, poklicih. Eh, rezultat bi bil, da vizualiziramo, kakšne možnosti imamo, potem najdemo sisteme, ki se najboljše odzivajo na to in razvijamo nove učne načrte, primamo prototip glede vpliva umetne inteligence na različnih sektorjih. In tako ugotovimo, kakšen način z UI podprte izobraževanje potrebujemo v posameznih eh, gospodarskih panogah. Pravzaprav na vseh področjih potrebujemo takšne spretnosti. Danes smo sprejeli digitalni svežen v komisiji, kjer smo pripravili tudi eh, prognozo za juni, ko bomo nadgradili način. Eh, načrt za eh, digitalni eh, razvoj, ko gre za umetno inteligenco, bomo predstavili možnosti uporabe z analitičnim pristopom in okrepili uporabo umetne inteligence na vseh eh, področjih v državah, na vseh področjih, na katere bo ta tehnologija vplivala. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo z drugim delom naše eh, javne razprave in predajam besedo in predsedovanje kolegici Bočkor in predajam besedo Eleonori Rosati kot eh, prvi v tem sektorju. V tej sekciji. Izvolite deset minut. Thank you so much and eh, good afternoon everyone. Uh, what I would like to do in the time at my disposal is... Pozdravljeni. No, samo bi v tem času rada povedala nekaj stvari. Podala bi primere ustvarjalnosti umetne inteligence, potem bi razložila, kako pridemo do tega in pa tudi to, eh, na kakšne ovire lahko naletimo. Na koncu pa bomo govorili še o tem, eh, kaj narediti na koncu, kakšno pravno zaščito imamo eh, za te stvaritve. Včasih te stvaritve niso človeške oziroma plod človeškega dela. No, um, avtorske pravice so pravni režim, ki se ga največkrat povezuje z ustvarjalnostjo, z umetnostjo, z glasbo in tako naprej. No, pa kar začnimo. Tu se mogoče zdi nekaj, na kar ste že naleteli. Slika Rembrandta naj bi to bila, ampak v resnici te slike ni narisal Rembrandt. To je ustvarila umetna inteligenca. In sicer je uporabila nabor podatkov iz um, nekaj čez 300 Rembrandtovih slik. Umetna inteligenca je eh, proučila te slike in potem ustvarila nekaj podobnega. Ali uh, izgleda ta slika kot uh, Rembrandtova slika? Uh, verjetno res, ampak ustvaril je ni človek, temveč umetna inteligenca. Zdaj bom pa predvajala nekaj videoposnetkov. music is also created. No, tudi to glasbo je ustvarila umetna inteligenca in sicer v slogu Beatlov. No, besedilo še ni tako daleč, eh, tukaj si lahko še, želimo še kaj več, ampak eh, glasba pa zveni kot eh, glasba Beatlov. Pa še en primer.

composite. To je pesem, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Malo drugače je kot pri prejšnji pesmi. E, tukaj je umetna inteligenca bila samo orodje glasbenikov, ki jim je pomagalo ustvariti to glasbo. V prvem primeru pa je umetna inteligenca bila najprej natrenirana in potem je sama ustvarila pesem. Torej, tukaj se nam postavljajo različna vprašanja še en primer, o katerem lahko govorimo in upam, da bodo slajdi šli naprej. To uh, eh, pa je pripravil Google uh, lansko leto, da uh, so obeležili obletnico Baha in ustvarili so to v Bahovem stilu s pomočjo umetne inteligence. In uh, če to poslušate, zveni res kot neka uh, skladba Johana Sebastiana Baha. Zdaj smo še v zelo zgodni fazi. Umetna inteligenca še ničesar ne počne sama, še vedno potrebuje človeški prispevek, ampak obstaja pa potencial, da bo umetna inteligenca sama avtonomno ustvarjala umetniška dela v bližnji prihodnosti. No, kako bomo prišli do tja? na podlagi veliko besedila in podatkov se umetno inteligenco strenira. E, tukaj imamo tudi strojno učenje in pa procese umetne inteligence in um, to so začeli uporabljati tudi v kreativnih kontekstih. Danes je komisija objavila strategijo za umetno inteligenco um, tam piše, da je vrednost podatkov v njihovi uporabi. In to je seveda pomembno tudi za umetno inteligenco in ustvarjalnost. Evropski parlament in svet sta sprejela direktivo, eh, ki je uvedla nove izjeme pri um, avtorskih pravicah, ko gre za rudarjenje s podatki, naprimer. Ampak zdaj. Um, bo to treba urediti še z ustvarjalnega vidika. Komisija je danes govorila tudi o potrebi potem, da se uh, pregleda zakonodaj na področju avtorskih pravic, eh, tudi zaradi teh izjem in pa eh, pravnih ovir. Vprašanje, ki še ostaja, je, um, kam nas to vodi. Ali je tisto, kar ustvari umetna inteligenca, zaščiteno eh, z avtorskimi pravicami ali kakšnimi drugimi pravicami? Morali bi zagotoviti, da to bo zaščiteno. Eh, umetna inteligenca je ustvarila tudi to sliko in to lahko najdete na spletni strani Obvious Art. Um, algoritmi so ustvarili to sliko in leta 2018 je bila prodana za več kot 400 tisoč eh, ameriških dolarjev na dražbi Kristis. Um, torej, ta slika je očitno dragocena, ampak ne vemo, kako je z avtorskimi pravicami. In naslednja vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, so naslednja. Ali uh, uh, zakonodaja uh, priznava avtorstvo umetni inteligenci, kako so urejene te pravice? Uh, in ali so ta dela dovolj originalna za to, da se zaščitijo. Na evropski ravni je eh, zahteva, da neko delo eh, nosi osebno noto umetnika. Ampak ali je to v tem primeru dovolj? Potem pa še eno vprašanje, ki je mogoče najbolj zanimivo in sicer, kdo bo imel pravice do teh stvaritev. Ali bo to lastnik podatkov, s katerimi je bila umetna inteligenca oblikovana in natrenirana, ali bo to imetnik eh, naprave, ali bo sam stroj dobil pravne pravice. Torej, to so vprašanja, ki um, se nam zdaj postavljajo in ki bodo verjetno vse bolj aktualna. Zdaj pa še zaključno vprašanje. Ali je nujno, da se ukvarjamo z zaščito avtorskih pravic eh, takšne vrste ustvarjalnosti? Če si pogledamo razprave glede zakonodaj na področju avtorskih pravic, potem vidimo, da umetna inteligenca in pravni režimi so predmet razprav povsod po svetu. Po mojem mnenju eh, gre tukaj za nujno vprašanje, po drugi strani pa tudi ne. To, kar smo videli do zdaj, so primeri ustvarjalnosti UI. Ampak še vedno je tukaj bil prisoten tudi človeški prispevek. Mm, eh, vedno lahko ta dela ustvarimo z neko človeško ekipo, ki je delala v ozadju. Ampak v prihodnosti mogoče ne bo več tako. Mogoče bo umetna inteligenca sama zbirala svoje vire, eh, svoje podatke in potem na enak način eh, ustvarila eh, svoje delo, tako kot mi preberemo neko knjigo in potem na podlagi tega ustvarimo novo zgodbo. Te spremembe se odvijajo zelo hitro, to se dogaja zdaj v tem trenutku in eh, verjetno je, da bomo v naslednjih petih do desetih letih imeli povsem avtonomno umetno inteligenco, ki bo sama ustvarjala na podlagi lastne volje. Torej, ta vprašanja bodo prej ali slej postala nujna in treba bo uh, urediti vprašanje pravnega režima. Avtorske pravice so v kontinentalni Evropi eh, tradicionalna, uh, tradicionalen zakon, uh, s katerim se določeno delo zaščiti. Ampak ali bomo imeli enak način razmišljanja tudi pri ustvarjalnosti umetne inteligence? Z avtorskimi pravicami bo to morda težko urediti. Potem so eh, z deli povezane tudi moralne pravice, eh, naprimer pravica, da eh, se zoprstaviš mm, po narejanju ali spreminjanju svojega dela. Avtorske pravice veljajo do 70 let po smrti avtorja, ampak kako bo pa s tem pri umetni inteligenci? Ali bodo pravice veljale, dokler ne bo ta inteligenca nadgrajena v naslednjo verzijo. Tukaj res imamo objektivne težave. In mogoče je zdaj postalo jasno, da bodo eh, pravni režimi tukaj sui generis, torej povsem nekaj novega. Treba bo zagotoviti, da bo zagotoviti, pravno zaščito, ki bo prilagojena okoliščinam. In eh, tudi ne bo smela veljati v nedogled, tako da se omeji eh, tudi dostop eh, in pa te pravice. No, zdaj pa bom zaključila še z primerom povsem avtonomne umetne inteligence. Um, Ostržek je bil najprej narejen iz lesa in potem je, potem je postal človeško bitje. Na ta način bo tudi umetna inteligenca postala vse bolj eh, človeška, vse bolj bo podobna ljudem, tudi na področju ustvarjalnosti. Hvala. Hvala za eh, to zanimivo predstavitev. Um, te stvari no, niso bile ravno šokantne, ampak uh, so pa vredne razmisleka. Zdaj pa še Kristof Kronke za 10 minut. Yeah, um, Pozdravljeni vsi skupaj, hvala za vabilo, da sodelujem pri tej razpravi. Predstavil bom svoje misli glede um, pravnih vidikov uporabe umetne inteligence. Imam pa vsem analogen prispevek. In eh, najprej bi se vprašal, kaj je umetna inteligenca in kako se uporablja v medijskih storitvah, po drugi strani pa kako je tudi eh, relevantno to, da se uredi, eh, uredijo stvari z pravnega vidika. Mislim, da bi morali se stvari lotiti um, zelo široko, upoštevati algoritme in umetno inteligenco na splošno, ne da se preveč osredotočamo samo na eh, določene vidike, gre za urodja IT. Eh, vendar pa določenih stvari ne moremo še predvideti. In ljudje se bodo morali odločati avtonomno in inteligentno v zvezi s tem. Tukaj imamo dve skupini akterjev, ki lahko uporabljajo umetno inteligenco eh, v audiovizualnih eh, medijskih storitvah. Tukaj imamo eh, ponudnike storitev oziroma vsebin in pa platforme. Pri ponudnikih vsebin imamo v mislih vse tiste, ki vsebine zagotavljajo v različnih oblikah. Eh, gre za sintetiziranje medijskih vsebin, videoposnetke. Eh, videli smo eh, nekaj videov v prejšnji predstavitvi. Umetna inteligenca pa lahko ustvari tudi možnosti za inteligentno širjenje vsebin, komercializacijo in tako naprej. Eh, vse skupaj lahko poteka v skladu z individualnimi preferencami, potem imamo tudi eh, platforme za deljenje videov, eh, za širjenje videov in pa drugih informacij. In v tem pogledu se lahko uporabi UI uh, uh, za um, oziroma pod nekim človeškim imenom, zato da se uh, ustvari zaupanje uporabnikov. Potem imamo tudi avtonomne račune in uh, to lahko ustvari vtis, da mnogi ljudje um, širijo določena mnenja ali pa informacije. Um, potem imamo pa tudi ponudnike eh, na video platformah. Ti uporabljajo umetno inteligenco za nadzor nad eh, vsebinami, potem za komunikacijo, za kršitve eh, obstoječe zakonodaje. Poleg tega pa uporabljajo sisteme umetne inteligence tudi kot orodje za inteligenten nadzor dostopa do informacij za, do, oziroma o posameznih uporabnikih uporabljajo personalizacijo, seveda vse to za komercialne namene. Kako je umetna inteligenca relevantna za uh, medijsko upravljanje oziroma urejanje medijskega področja? Um, ta vprašanja bo treba urediti, treba bo eh, medije zaščititi in sicer pred zavajujočimi informacijami uh, potrebujemo ustrezne komercialne informacije, uh, Treba pa se je izogniti tudi nezakonitim oziroma neželenim vsebinam. In umetna inteligenca je tukaj lahko relevantna. E, ljudje ponavadi najbolj zaupajo e, nekemu uredniku, e, bolj kot pa reklamam, naprimer, zato ker se zavedajo, da uh, je tista vsebina, uh, da ni podvržena osebnim interesom. E, torej, uporabniki umetne inteligence se tudi morajo uh, oddaliti od uh, tega komercialnega vidika. Poleg tega bo treba nadgraditi varstvo potrošnikov. Mm, posamezniki imajo pravico, da oblikujejo lastno mnenje, uh, Eh, ampak eh, to je lahko tudi ogroženo, če se medijske storitve oziroma vsebine širijo eh, pod nekim človeškim imenom, v resnici pa to pripravi umetna inteligenca. Model za pravo označevanje bi lahko bil 18. Eh, člen novega medijskega zakona v Nemčiji. Ta zakon obvezuje ponudnike, da označijo vsebine prek določenih računalniških programov. Potem pa imamo tudi uredbo za zaščito, ki preprečuje dezinformacije. Teh dezinformacij pa je na platformah za video vse več. Eh, dostopnost umetne inteligence tudi kaže na to, da bi morali platforme v prihodnosti obvezati, da bodo eh, preprečevale takšne nezakonite vsebine. Mm, Bodi si gre za eh, vsebine, ki vsebujejo nasilje, pornografijo ali kaj podobnega. S tem sem že pri zadnji točki, mm, glede na družbeni pomen teh storitev je zelo pomembno upoštevati še eh, eh, eno stvar eh, in sicer medijska zakonodaja mora zagotavljati raznolikost mnen. Tukaj pa imamo tudi inteligentne filtre in imamo posameznike in pa um, skupnosti. In različni učinki lahko um, privedejo tudi do deformacije javnega mnenja oziroma potvarjanja informacij. Zato je treba zagotoviti enak javni dostop vsem. E, nova medijska pogodba v Nemčiji zagotavlja tudi transparentnost in nediskriminacijo do manjših medijev. In to bi lahko tudi služilo kot nek model za evropsko zakonodajo. Eh, ponudniki na platformah morajo tudi razkriti eh, določene podatke o samih vsebinah in pa o delovanju algoritmov, ki jih uporabljajo, zato da se zagotovi eh, raznolikost mnen um, imamo predpisano, da eh, se ne sme različnih medijev obravnavati na različne načine oziroma diskriminatorno. Potem eh, komentatorji in avtori so razpravljali še o enem eh, predlogu in sicer um, o kriterijih, na podlagi katerih se vsebina lahko um, predstavlja. In to je pomembno tako za javnost, kot za eh, ponudnike vsebin na platformah. Toliko za enkrat z moje strani, eh, veselim pa se že vaših vprašanj. Hvala. Eh, hvala lepa, zdaj bi ponovno odprla razpravo. Želi kdo besedo? Petra Kamerevet. Ja, hvala lepa razumeli boste, da ni to samo moje nagnjenje, ampak tudi nagnjenje gospe Sabine Ferhajen, da bi odpirali direktivo. Ni tako, eh, ta pripravljenost ni tako velika, ko smo po dolgih pogajanjih končno dosje spravili skozi. Ampak čez dve, tri leta nam ne bo preostalo nekaj, nič drugega, kot da se ponovno lotimo teme. Imam pa še nekaj vprašanj eh, glede vašega prispevka, gospod Knoke. Govorite o numeros clausus pri filtrih. Lahko bolj podrobno razložite, kaj ste mislili s tem, meni to ni bilo čisto jasno. Potem ste govorili tudi o dožnosti označevanja. To razumem in se lahko strinjam, ker imamo tudi takšne oveze tudi v audiovizualnih storitvah, eh, kar zadeva označevanje eh, reklame in podobno. To si lahko čisto dobro predstavljam. Vendar pa vedno postanem nekoliko živčna, ko slišim za proaktivne ukrepe, ko gre za eh, predhodno filtriranje vsebin. In tukaj mi je čisto vseeno, ali filtrira umetna inteligenca ali filtrira človek. To ni bistveno, kaj ti obliv na uh, temeljne pravice je lahko zelo velik. Vem, da razlikujete med odgovornosti za output in odgovornost za input. Tudi to razlikovanje meni še je popolnoma jasno in zakaj eh, to razlikujete. V končni fazi imate enak rezultat. In sicer gre za omejitev komunikacije ali omejevanje spok dajanja na voljo določene vsebine nekomu. To je bolj manj identično, zato mi ni popolnoma jasno, zakaj to razlikovanje kako bi lahko to pomagalo. Sí, muchas gracias. Um, <clears throat> en cuanto a. Aprovecho ya la. Hvala. No, kar se tiče vsebin, razumemo, da tukaj eh, gre za to, da je treba izpolnjevati že obstoječo zakonodajo. V prihodnosti bomo dobili uh, um, zakonodaje še več, kar se tiče filtriranja nezakonitih vsebin. Uh, na področju varnosti bo to pomembno, na področju pravic in pa tudi na področju intelektualne lastnine. In mislim, da bo treba urediti to za umetno inteligenco. V določenih zakonodajnih aktih že obstaja tak nadzor. Um, in v določenih državah se ta zakonodaja tudi izvaja. No, ena od eh, gosti je govorila o umetnosti in rekla je, da je predvsem kontinentalno pravo povezano z avtorskimi pravicami in moralnimi pravicami. Rad bi slišal vaše mnenje v zvezi s tem. To, da se umetna inteligenca krepi in da se jo uporablja tudi za umetniško ustvarjanje, eh, nas eh, vodi do temeljnega vprašanja, kaj sploh je umetnost. Eh, meni to še ni jasno, nisem si prišel še na jasno, kaj zame pomeni umetnost. Eh, ampak vsekakor bo treba urediti vprašanja avtorskih pravic, pa tudi moralnih eh, pravic. Čeprav sam bi moralne pravice tukaj ločil. Eh, umetnost je nekaj subjektivnega, subjektivnega strani umetnika, ki izraža svoja čustva, pa tudi subjektivnega, ko gre za prejemnike. In uh, Kako bomo rešili to vprašanje, kaj je umetnost? Slišali smo glasbo v slogu bitlov. Občutek in čustva, ki nam jih to povzroča, so podobna kot, uh, če poslušamo pravo glasbo bitlov. Uh, eh, prej so se že delale tudi razne druge reprodukcije in tudi. In zanima me, ali bi vi na to tudi gledali kot na umetnost. Mhm. Ali je dovolj že to, da nam eh, ta umetnost vzbudi čustva, da z nami vzpostavi neke vrste interakcijo? Hvala. Hvala lepa, tudi jaz bi rada še enkrat eh, tudi k tej temi povedala nekaj oziroma postavila vprašanje, ko gre za avtorske pravice. Praviloma je tako, da umetna inteligenca na osnovi velike količine podatkov ustvari nekaj novega. Če imamo novega Rembrandta, potem se analizira, sprejme, predela vse, kar imamo na voljo podatkov o Rembrandtu. Pravzaprav bi moral imeti avtorske pravice gospod Rembrandt čeprav je že mrtev, eh, ampak eh, on je vse skupaj ustvaril in dal na voljo te podatke. In tukaj pridemo do tega nasprotja pri avtorskih eh, pravicah. Če glasbo s pomočjo umetne inteligence, torej glasbo še živečega glasbenika, predelam in ustvarim novo delo, ali ima avtorske pravice tisti, na osnovi katerega podatkov smo ustvarili to novo. Tega ne vem in to še ni popolnoma jasno. Mogoče je preko direktive o, o podatkovnem rodarjenju. Vprašanje je, kako daleč lahko tukaj gremo. To smo že imeli v razpravi glede obdavčevanja in eh, rodarjenja podatkov. A ima pravice še vedno avtor ali ne? To je ena stvar, ko gre za filtre. Oziroma glede tega, kako označiti, ali gre za originalno stvaritev človeka ali stvaritev umetne inteligence, lahko bi imeli mogoče vodni znak, da bi preprečili globoko ponarejanje. Tako da bi vse, kar je bilo ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence, ustrezno označili. To je bilo informirano delovanje s pomočjo umetne inteligence, s čimer se bomo vse pogosteje soočala kasneje. Če naprimer v govor predsednika Obame vključim pet, šest stavkov, ne da bi eh, lahko to uporabnik ugotovil, če zadevo strukturiram, analiziram z računalnikom, potem mogoče to lahko ugotovim, ampak običajni uporabnik tega ne more eh, videti. Mogoče eh, bi morali imeti poseben eh, znak, tako da bi, v, da bi vsaj tisti, ki je avtor, lahko opozoril na to. No, pozabila sem še eno krajše vprašanje. Govorili smo o obveznosti transparentnosti, ker ne moremo na prvi pogled eh, jasno razlikovati, ali je nekaj ustvarila umetna inteligenca ali ne. Kako lahko zagotovimo eh, te eh, zahteve za transparentnost? To je ključno vprašanje. Lepo je govoriti o transparentnosti, če pa zadeve ne moremo nadzorovati. In inženirji na področju umetne inteligence še sami ne vedo, kaj se pravzaprav tukaj dogaja. Potem je vprašanje, kako bomo mi kot politiki zagotovili izvajanje eh, takšne zakonodaje in sploh nadzorovali, da se to tudi dogaja in se ustrezno izvaja. Hvala lepa. Če nimate več vprašanj, bi dala besedo strokovnjakoma za odgovor in potem še besedo predala komisiji. Izvolite. Hvala. Filtre bom prepustila kolegu, ampak eh, eh, moram povedati, da je na področju avtorskih pravic eh, bila sprejeta direktiva. V 17. členu se tudi omenjajo filtri in to je zadeva, ki je zelo obsežna, tako da to prepuščam kolegu. No, um, bom pa probala odgovoriti na to, kaj umetnost je. Ne vem, ali ste slišali, da je Mauricio Catelan v Miamiju eh, banano eh, prilepil na steno eh, in to je zanj bila umetnost. In to se je potem prodalo za 120 tisoč eh, dolarjev. Ideja je dobra, ampak eh, ali je to res umetnost, ali si tako delo zasluži zaščite? No, kar se vašega vprašanja tiče, pa naj povem, da z pravnega vidika stvari postajajo vse bolj zapletene. Imamo nekaj primerov Evropskega sodišča, ki se zdaj ukvarja s tem in uh, ima tudi težave, ko gre za področje dizajna, naprimer. Eh, naprimer, eh, ko gre za oblikovanje modnih dodatkov, lepega pohištva in podobno, so države pogosto imele tudi kriterij estetske vrednosti. Naprimer, šlo je za pohištvo, ki so ga umetniški kritiki zelo pohvalili ali pa um, je imelo drugačne vrste vrednost. Zdaj pa uh, se to prenaša tudi v uh, zakonodajo o avtorskih pravicah. Um, Zaenkrat velja, da mora uh, biti delo umetniško in da mora biti originalno. E, skušajo se znebiti subjektivnosti, Eh, umetniške vrednosti eh, in tako naprej. Torej, kriteriji naj bi zdaj bili samo objektivni. In če bo šlo tukaj za primer umetne inteligence, ki bo kreativna, bo mogoče pristop enak. Eh, rekli bodo, to delo je vredno zaščite, zato ker je originalno. Zdaj pa še vaše vprašanje. Zdaj pa še vaše vprašanje. Um, če je nekaj ustvarjeno v stilu nekoga drugega, ali to delo tudi zasluži zaščito. E, sama bi rekla, ni to preveč verjetno. Evropski okvir za avtorske pravice zahteva visoko raven ustvarjalnosti. E, Izdela se mora kazati vaša lastna e, osebnost, vaša lastna kreativnost in če nekaj naredite v stilu nekoga drugega, potem je vaša kreativnost tukaj omejena ker ste zelo povezani z delom nekoga drugega. No, ko govorimo o teh eh, generičnih delih umetne inteligence, je vprašanje naslednje. Ali imamo prostor za eh, nečloveško avtorstvo? Mm, imamo določene primere, imamo baze podatkov in programe računalnikov. In uh, Eh, na podlagi tega se lahko določenega človeka prizna kot avtorja. Pri glasbi, umetnosti eh, pa ta svoboda ne obstaja in mogoče problem obstaja že v osnovi, ko gre za avtorstvo. In če bi imeli manevrski prostor za nečloveško avtorstvo, potem bi ti kriteriji um, tudi bili še eh, nekaj, kar je treba urediti. Torej, kot sem povedala, če samo posnemaš delo nekoga drugega, tukaj ni izpolnjena zahteva po kreativnosti. In glede tega, čemu služijo avtorske pravice, sem prej omenila tradicijo kontinentalne Evrope. Tam se eh, gleda na avtorske pravice kot na neko pravico avtorja, naravno pravico avtorja, ampak če si pogledamo kulturo in pa tradicijo na Irskem, v Združenem kraljestvu, v ZDA, pa te pravice podeljuje država in dela ustvarjalnosti, um, ki koristijo družbi, eh, tam, tam eh, ima pravice država. Če bomo zdaj dali pravice eh, za ustvarjalnost umetni inteligenci, potem bo treba upoštevati tudi tistega, ki je to omogočil. Ampak po drugi strani imamo tudi tveganje, da se razvrednoti eh, samo ustvarjeno delo. Tudi pri fotografiji se postavlja to vprašanje, zato ker um, tudi na tem področju tehnika zelo napreduje, kakovost je vedno boljša. Eh, imamo že določene sektorje fotografije, ki trpijo zaradi umetne inteligence. Zato, ker umetna inteligenca zelo hitro eh, proizvede eh, slike in ne ustvari nobenih pravnih težav. Poleg tega gre za slikane predmete, ki, pri katerih ni problema z lastništvom, In tukaj ni jasno, ali so ta dela lahko zaščitena ali ne. Je pa to gotovo izziv za prihodnost. Delo industrije v kreativnem sektorju um, je že zelo podvrženo umetni inteligenci. Um, works... Imam še dopolnilno vprašanje. Govorili ste o podobnih delih. Kaj pa, če stroj pomeša različne stile in ustvari nekaj novega? če uporabi eh, že obstoječo umetnino nekega avtorja v svojem novem delu, kaj s tem? Če umetna inteligenca ustvari nekaj, kar ni v stilu originala, ampak uporabi original, potem bi lahko rekli, da uh, je eh, to delo pod zaščito čeprav ga ni ustvaril originalni avtor. In potem se pojavi vprašanje avtorstva, ki je problematično tako v Evropi, kakor tudi v drugih jurisdikcijah. V ZDA, recimo, če vam dam primer, je bil primer. Ker je opica uh, naredila selfi in potem se je pojavilo vprašanje avtorstva. In to je bila težava tudi za ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah. Žival namreč eh, nima zakonitega položaja, ki bi omogočil uveljavljanje pravic. Torej gre za vprašanje, ali eh, je lahko ta opica potem tudi v pravnem pogledu avtor te fotografije. In urad jasno pravi, da ne bo registriral nobenega dela, ki ga je ustvarila žival. Torej, pojavi se težava z nečloveškim avtorstvom. In podobno velja tudi za številne države članice Evropske unije. Thank you for your questions. Um, I, I'll start with two clarifications. Hvala lepa. Začel bom z dvema pojasniloma. Numerus clausus za filtre. Tukaj gre za zakonodajo, ki predpisuje, da bi nekatere vsebine morale imeti prednost pri združevanju vsebin. recimo, da bi nekatere izobraževalne vsebine morale biti izpostavljene, ustrezno označene ali pa se vsaj pojaviti med prvimi desetimi zadetki? Uredba se nanaša na interese uporabnikov, na katere vpliva uh, uporaba platforme. gre pa tudi za tiste, ki želijo deliti vsebino na platformi. Iz teoretičnih uh, in sistematičnih razlogov uh, so običajno uredbe o vnosu vsebine in uporabi vsebine povezane. Proaktivno filtriranje. To je vsekakor občutljivo vprašanje. O tem uh, je bilo govora, uh, ko smo razpravljali o direktivi o avtorskih pravicah. Gre za uredbo o družbenih medijih in pa ponudnikih audiovizualnih storitev. Upoštevati moramo dve dejstvi. ponudniki na platformah, tudi ponudniki videoposnetkov, predstavljajo osko grlo v digitalnem svetu. Vsa informacija gre skozi njihove roke, pa naj nam bo to všeč ali ne. Imajo tehnično možnost, da pregledajo vsebino, eh, da filtrirajo vsebino in tako naprej. To še počnejo. Uredba bi se morala ukvarjati z vprašanjem, ali bi morali to urediti na takšen način, da bi ta nadzor koristil javnemu interesu. Drugi vidik, ki ga moramo prav tako upoštevati, pa je, da so digitalne platforme preplavljene z vsebino. ne gre zgolj za vsebino, ki je v nasprotju z avtorskimi pravicami, ampak gre tudi za prikaze uh, prekomernega nasilja, gre za pornografijo in tako naprej. Če tega ne bomo uredili, potem nam digitalni ekosistem sploh ne bo koristil in ga bomo. Uh, Morali zaustaviti torej filtriranje na nek način je nujno potrebno. To ni nekaj, kar bi lahko zanemarili. Seveda pa se strinjam, da eh, je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnotežje. Pravice uporabnikov so povezane z temeljnimi svoboščinami recimo, svoboda umetniškega izražanja je pomembna in uporabniki uh, informacij imajo tudi svoje pravice in zaradi tega ne moremo predpisati proaktivnega filtriranja. In zato sem se tudi osredotočil na določene vsebine. Na recimo predstavitev nasilja ali pa kaj podobnega. Ampak filtriranje zagotovo ni nekaj, kar bi lahko povsem izključili ali pa zanemarili. In še zadnja tema, ki jo želim omeniti, je označevanje, to je povezano tudi z tem, kar ste vi povedali, gospa predsedujoča. Mislim, da bo v nekaj letih zelo pomembno, da uporabniki, da javnost ve, katere vsebine so resnične in katere ne. Mislim, da je to izjemno pomembno. In zato bi morali ustvariti nek digitalni pečat. Za uh, vsebine, ki so bile pripravljene s pomočjo umetne inteligence. Seveda pa si bomo morali zastaviti tudi vprašanje, kako sprejeti odločitev, katera vsebina je bila pripravljena s pomočjo umetne inteligence. Določiti bo potrebno obseg. Zaradi tega jaz predlagam uh, eh, osko definicijo umetne inteligence. Po mojem mnenju, umetna inteligenca in algoritmi vodijo v enaka pravna vprašanja. Torej ne bi smeli razpravljati o tem, kaj je umetna inteligenca, vsaj ne v tem uh, okviru gre za avtomatično generiranje vsebine. In s tem bi moralo biti povezano tudi označevanje. Vprašanje je, ali želimo živeti v svetu, kjer ne moremo biti prepričani, ali so informacije pravilne ali ne. Meni je bolj všeč svet, v katerem eh, lahko na prvi pogled vidimo, eh, kako je bila pripravljena vsebina. Sedaj pa predajam besedo komisiji. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste organizirali to javno predstavitev. Najlepša hvala tudi vsem eh, govorcem za izjemno zanimive predstavitve govorim predvsem o, o eh, kreativni Evropi in o tem, eh, kaj eh, počnemo na področju audiovizualnih storitev v okviru programa Kreativna program, Evropa. Ampak osredotočil bi se rad na študijo, s katero se bomo ukvarjali v drugi polovici leta. Eh, šlo bo za študijo, eh, ki se bo ukvarjala z vplivom umetne inteligence na kulturni in kreativni sektor. Seveda možnosti, priložnosti eh, in pa izzivi, to je ena plat medalje, druga plat medalje pa so delovna mesta, ustvarjanje, vpliv na ustvarjanje. Videli smo orodja, ki lahko predvidijo ali bo audiovizualni proizvod uspešen eh, v kinematografih ali pa na televiziji, kakšne so posledice eh, z umetniškega vidika ali eh, še želimo, da umetniki proizvajajo to vrstno vsebino ali pa bi morala odločati o tem umetna inteligenca. Ali naj ali naj umetna inteligenca sprejme odločitev, ja, e, ta proizvod z to igralko, z tem producentom ne bo uspešen. Zato potrebujemo to študijo. Zelo dobro je potekal pilotni projekt, e, tudi zahvaljujoč Evropskemu parlamentu. Eh, šlo je za pilotni projekt eh, z podnapisi, pokazal pa je tudi, da se pojavljajo eh, številni izzivi. Seveda je podnaslavljanje zelo pomembno, zato da ljudem damo dostop do vsebine, do katere sicer ne bi imeli dostopa, ampak To eh, je povzročilo tudi številne težave, recimo pri prevajalcih, ki so dejali, da, so, da je vsebina samo 80 do 85 odstotno pravilna in da eh, bo to povzročilo izgubo delovnih mest. Torej gre za zelo težavno ravnotežje med eh, zaposlovanjem na eni strani in med pripravljenostjo oziroma zrelostjo umetne inteligence. Najlepša hvala, sedaj pa bo spregovoril še zadnji izvedenec za danes eh, in sicer eh, profesor Kolovi iz Kuldeve iz eh, Mintna. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Prvič sem tukaj in zelo sem vznemirjen. Imam dve eh, službi, namreč eh, delam eh, v šoli, kjer pomagam učencem pri spoznavanju informacijske tehnologije. Moja druga služba pa je pri proizvodnji televizijskih programov. Torej, jaz proizvajam prizore, ki niso resnični, ki jih pravzaprav ni. Mogoče se spomnite našega prvega filma, Sin as a Child. To, kar počnemo, je zelo, zelo pomembno in zelo odgovorni moramo biti pri svojem delu. In to želim uh, jasno povedati uh, tudi uh, svojim študentom. Ko ustvarjajo slike ali pa videoposnetke, uh, zgodbe, uh, morajo biti pri tem zelo odgovorni. na ta način lahko vplivamo uh, na ljudi. No, sedaj prehajam k temu, o čemer pravzaprav želim govoriti. Gre za deep fakes, torej za sofisticirane ponaredke. No, vsi ste najbrž videli ta film. Globoki ponaredki. so vedno pogostejši. Računalniki lahko vidijo, govorijo, poslušajo. In to vsi vemo. Recimo eh, samovozeči avtomobili, morda jih vsi nimamo, jih pa poznamo. Vsi uporabljamo pametne eh, telefone. In že samo imenem pove, da gre tukaj za umetno inteligenco. V... Če objavimo fotografijo in ob njej ne objavimo imena, eh, lahko ime najde računalnik, tudi če slika ni zelo dobra. Računalnik razume vsebino. Mogoče ste slišali razpravo na temo filma The Irishman. Um, because, um, the, the actors... Irec. Torej, avtori so imeli nalogo, da igrajo uh, kot da bi bili 30 let mlajši. George Lucas je potreboval mesece, da je razvil instrumente in da, je, da so stroji lahko prepoznali obraze in obrazne poteze in pomladili igravce. Eh, ti so izgledali kar dobro, ampak še zmeraj ne prepričljivo. In zato so morali vzpostaviti posebno tehniko in ponovno ustvariti podobo igralcev. Pretekli mesec je umetnik z kanala YouTube to prevzel in uh, veliko bolj kakovostno proizvedel uh, slike pomlajenih igralcev. ta programska oprema torej eh, prevzema vedno več delovnih mest. In na ta način lahko tudi tisti, ki nimajo izobrazbe na tem področju, ponaredijo podobe. Recimo, eh, včasih vidimo eh, zelo uničujoče eh, prizore. Recimo svetlolase politike eh, lahko eh, računalniki najdejo v nekaj sekundah in potem se lahko igraš z to vsebino in eh, računalnik razume eh, tudi eh, gibanje eh, in tudi glas eh, in lahko uh, ustvari novo vsebino ali pa pomeša to vsebino. No, tukaj vam bi rad predvajal video posnetek. Come be the Hannah to our Montana. I'd like to congratulate Albertans on their decision to separate from Canada. Face it,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 in gledalec se lahko takoj ugotovi, da gre tukaj za ponaredek, za globoki ponaredek in ne za resničen posnetek. Ampak eh, lahko pa takšen posnetek izgleda resnično in to je zelo nevarno. In sedaj poteka tekma na Facebooku, YouTubu. tekma z programsko opremo. Ta programska oprema se uporablja za identifikacijo globokih ponaredkov. Ko se razvija programska oprema, se z njo povečuje tudi število odkritih eh, ponaredkov. Veliko je eh, posnetkov, ki imajo veliko sledilcev. Eh, ampak eh, za njimi se pravzaprav ne skriva nihče. Avtorjev in torej ni. Potem gre za povsem uh, umetne novice, recimo Kitajska eh, to uporablja. In ljudje mislijo, da gre tukaj za žive ljudi. Potem uh, recimo imamo eh, tudi eh, scene zločinov, ljudje skušajo na ta način uničiti življenja drugih. In seveda tudi v vojski uporabljajo umetno inteligenco. In podjetja, ki skušajo. Uh, odkriti ponaredke, imajo v tem trenutku uh, veliko dela. Jaz sem umetnik in v vedno večji meri uporabljam umetno inteligenco. Kako moje predavanja potekajo danes? študentje že vse vedo, ker imajo uh, YouTube. Če jim kaj ni jasno, potem eh, lahko to najdejo na YouTubu. Kako torej uh, naj študentom povem kaj novega? Sem bolj, ne, bolj uh, moderator kot pa predavatelj. Skušam uh, jim predstaviti, kaj je prav in, prav in kaj narobe, po mojem mnenju poleg tega jim skušam daj, dati nove ideje. To je še ena stvar, ki je povezana z umetno inteligenco. Umetna inteligenca potrebuje ideje in ideje, eh, ki jih eh, podaja umetna inteligenca, zelo hitro postanejo dolgočasne brez človeškega faktorja. Eh, najlepša hvala. Sedaj pa vprašanje, gospa Anderson. Ja, äh, hvala lepa, hvala lepa tudi vsem ostalim strokovnjakom. To je bilo wow. No, to so že težke stvari, marsikaj nas čaka. Povedali ste nekaj zanimivega med vrsticami. Ko poučujete vaše študente, gre to bolj v smeri moderatorstva, ker že tako ali tako vse vejo. Informacije imajo vse na voljo. Kar poskušate, je eh, študente naučili čiti razlike med eh, prav in narobe <clears throat> z vašega zornega kota, seveda. To se mi zdi velik problem, tudi to, kar smo <clears throat> prej slišali, gospod Feno, glede vloge v učitelja, kako se ta vloga spreminja z uporabo umetne inteligence. In to, kar tukaj vidim, je, da se ne poučuje več eh, objektivno ali daje na voljo informacije, temveč eh, bo naloga prihod učitelja prihodnosti, da eh, oceni vsebine. Iz svojega zornega kota, kot ste rekli. Tukaj vidim velik potencial za manipulacije, ne samo strani učiteljev. Gospe kameri več za ni, ampak ona je to tudi omenjena, govorimo o pravicah državljanov, državljanskih pravicah. In moram priznati, da me je strah. Bojim se, kaj se dogaja za našo družbo, če ne bomo našli poti, da vse skupaj ustrezno oblikujemo. Prav prestrašena sem. Bomo zbrali nekaj vprašanj, potem pa boste odgovorili. Gospa Šojdrova, hvala lepa za vašo predstavitev, za vaše strokovno znanje. Rekli ste, da ste prv, prvi vrsti umetnik ustvarjalec filmov, animator. Češka je kar znana na tem eh, področju, prav tako ste tudi profesor. Kaj menite o eh, filmskem medijskem izobraževanju? Rekli ste, da moramo razlikovati med tem, kaj je resnično in kaj je lažno. in moramo biti bolje pripravljeni za to novo realnost. Imamo različne pristope v različnih državah. Na češkem, naprimer, smo pred leti začeli z izobraževanjem za film. Seveda pa potrebujemo učitelje, ki to znajo učiti. Kakšne so vaše izkušnje na tem področju? sva si kolegi. Oui, bonjour. Euh, merci de cette présentation en particulier. Mm, pozdravljeni, hvala za to predstavitev o globokih ponaredkih. Veliko razmišljamo o tem, kako bi lahko na evropski ravni eh, naše otroke vzgajali v kritičnem duhu do, naprimer, lažnih novic, ampak eh, ti globoki ponaredki pa so še večja grožna, ki nas zelo skrbi. In treba se bo zavestiti v Evropi glede teh novih tveganj. Ali eh, vi poznate kakšne kampanje usmerjene v izobraževanje otrok ali pa tudi odraslih, ali obstajajo kakšni pedagoški procesi glede eh, ozaveščanja o globokih ponaredkih ali kakšni taki pedagoški programi že obstajajo in eh, kako otrokom zagotoviti Eh, orodja, da bodo znali prepoznati eh, take ponaredke, ko se bodo ti uporabljali v političnem svetu ali pa eh, z različnimi vrstami manipulacije. Hvala. No, tudi jaz bi še rada podala svoje vprašanje. S tem niso povezane samo pravno vprašanje, ampak tudi etično vprašanje če eh, razmislimo o tem, da bi posneli film z Jamesom Dinom, ki je že zdavnaj umrl, potem ga ne moremo niti vprašati, če bi rad sodeloval v filmu. Vprašanje je torej, v kolikšni meri eh, se lahko prisvojimo nek eh, značaj, neko osebo. Lahko vzamemo znane osebe, politike, igralce ali koga drugega. Izkoristimo v deepfake um, pornografskih filmih. Naprimer. To so vse stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. Videti moramo pozitivne vidike. Tehnologijo lahko uporabimo v pozitivnem smislu, zato eh, da posnamemo nevarne scene. Mm, to je vse lepo in prav. Ampak takrat, ko zaidemo na kriva pota, kako bomo takrat zagotovili obrambo pred to vrstnimi fenomeni, kako bomo zaščitili našo družbo, če v določenem primeru ne bomo več mogli ugotoviti, ali gre za nekaj lažnega ali resničnega. Omenjala sem govore uh, predsednika Obame ali pa naprimer posnetki Varofakisa, uh, eh, kjer so celo, celo novičari padli na to finto. Danes imamo veliko možnosti, da ponaredimo zadeve. Kako torej gledate? na to zadevo, poleg eh, moralnih eh, vrednot, eh, etičnih vrednot, kaj lahko naredimo kot zakonodajalci, da zadeve oblikujemo družbeno spremljivo. To je namreč tudi naša naloga. Izkoristiti pozitivne strani in preprečiti negativne. Prav, mogoče jaz na zadeve gledam preveč preprosto. Zdi se mi, da se nič ni spremenilo. Če ste nekaj ponaredili pred sto leti, smo imeli enak problem. Edini problem, s katerim se zdaj oso, soočamo, je, da to, kar vidimo, mislimo, da je resnično. To je edini problem. Če se boste podali v neko regijo, kjer nečesa ne poznajo in jim to prikažete kot realno, bodo v to vrjeli. Glede tega, kako naše otroke izobraziti, kako razložiti otrokom, študentom, kako je s to stvarjo. Kot prvo, morajo razumeti, da ne smejo vsega verjeti, kar vidijo. Da, da se morajo vsem vprašati, če boste videli, Obama v govor, boste videli, da je to iz enega vira. A, imamo še druge vire, preverimo drugi vir in če drugi vir druga, prikazuje nekaj drugega, potem vemo, da nekje nekaj neštima. Tako je tudi v primeru dr. Fekensteina. To je en komik, ki pripravlja to vrstne spote. kar se zadeva vsebine, ki jih posredujemo mladim. To se ni spremenilo. Spomnim se učbenikov, na srečo nisem rojen eh, v vzhodni Nemčiji, vendar o njej veliko vem in sem bil večkrat tam. Če torej primerjate učbenik vzhodne Nemčije z učbenikom zahodne Nemčije, smo imeli čisto enak problem kot ga imamo sedaj. Še danes imamo učbenike, ki jih je pač nekdo pripravil in temu primerna je tudi vsebina in to učimo naše mlade. Ker zadeva vprašanje Jamesa Rina in novega filma z njim. To je bila zelo dobra novica za producenta. Sam prihajam iz področja animacij in lahko ustvarim kakršni koli lik želim. James Dean je mrtev. Uporaba njegovega obraza je mogoče. stvar. plačila avtorskih eh, pravic, če gre za ustrezno časovno obdobje. Ampak če imamo nekega malca filmov, pa bi bil, ta, bi bil ta kaznovan, če bi nekaj naredil z Jamesom Dinom. Če torej tudi predvajamo pornografsko sebino z nekom, ki tega noče, je to preprosto zločin, kaznivo dejanje. In tako je tudi vedno bilo. Zdaj gre samo za to, da moramo raz razumeti zadeve in se naučiti, da to, kar vidimo, ni nujno resnično. Pred sto leti, če je bilo nekaj natisnjeno v časopisu, da je to resnično. Zdaj ne živimo, da to ni nujno tako enako velja z radijem, z televizijo. In zdaj tudi s čim drugim. Mislim, da je naša zakonodaja na področju avtorskih pravic eh, dovolj dobro urejena. Da lahko te stvari obvladamo, ne smemo se bati stvari, kajti drugače se bomo napačno odločili v prihodnosti. Ustvarjanje slik. Eh, delež zvokov bo še vedno ostalo. Seveda poteka razprava glede licenčenja in avtorskih pravic, kako daleč lahko gremo e, tukaj. Delo sem pri 15 filmih e, Marvela in razvijali smo koncepte za to. Imamo umetniški oddelek, kjer so umetniki, ki e, razvijajo določene zadeve, naprimer obleko, ki jo nosi Iron Man. Seveda so plačani za to delo, nikoli pa ne dobijo deleža iz avtorskih pravic. In to je čisto v redu. Zadeva deluje. Sicer pa bi se drugače pri snemanju filma srečevali z nastotine avtorji, ki bi jim bilo treba plačati njihove pravice in to je nemogoče računovodsko vladati. Jaz gledam tako, da če nek glasbenik eh, ustvarja glasbo in eh, priredi koncert, prodaja stopnice. Potem, zakaj mora dobiti še več denarja kasneje? Tudi voznik avtobusa ne dobi ničesar, potem ko pravi svojo vožnjo. In to je zelo čudna razprava še nekaj naslikam in to se proda in potem dobim še avtorske pravice. Vse sem prodal zadevo in dobil svoj denar in s tem je zadeva zaključena. Intelektualna lastnina je to. To je temeljna pravica in velika razprava, ki ni povezana z deepfake, z poglobljenimi ponaredki in podobno. Naprimer, imam konvencijo v San Francisco, ki na stotine umetnikov prodaja svoje umetniška dela, ki temelji na <clears throat> delu koga drugega. Gre za fan art, to se pravi umetnost, ki jo ustvarjajo fani posameznih umetnikov. To je umetnost, ki temelji na obstoječih umetniških delih. In to deluje. No. Lahko razmišljate o to. Mogoče preveč pretiravamo z avtorskimi pravicami. Still, so so je bilo še kakšno vprašanje? No, ni se vam treba bati tako tega, kar prihaja. Zadev se moramo zavedati, jih poznati. Ne jemljite to kot uh, nekaj zastrašujočega, da pač nekaj, kar obstaja. Pač je treba razmisliti, je to resnična slika ali ni, ali se je to kdo izmislil. Zadev pač ne smemo vzeti zdravo za gotovo. Hvala lepa, imate še kakšno vprašanje? Ne vidim, vendar le. Gospod Basič, hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej bi se zahvalil vsem eh, gostom za zelo razborljive predavanja, ker je za zanimivo temo, zelo razborljivo temo. Vrnil bi se na neke stvari, o katerih smo govorili prej. Ali je umetna inteligenca ali stroj lahko nadomesti učitelja kot učitelj, lahko povem, da je to mogoče. Če računalnik napolnimo z podatki, bo imel ta shranjenega več znanja kot človek, kot več ljudi, bo hitrejši. Uh, ampak eh, česar umetna inteligenca, po mojem mnenju, še vedno nima, to je to, kar imajo ljudje, to je resnično čustvo. Spomnil sem mm, se nekega primera, ki bi vam ga rad predstavil. Ko računalnik napolnijo podatke, nekaj, kar ima krila, leti, kaj je to, bo računalnik eh, eh, rekel, da je to ptica. Samo otrok lahko reče, da je to slon, ker tako čuti. Tega računalnik še vedno ne bo znal narediti. Ampak ko bo prišel ta dan, ko bo računalnik postal čuden in nepredvidljiv, takrat bomo dobili težave in tega se sam bojim. Dank, uh, für, uh... Najlepša hvala tudi za to izjavo. Mogoče še kratek odziv, gospod Kolevaj. Stopnja znanja in razumevanja. Imamo veliko vprašanj glede samovozečih vozil. Torej, če povozimo osebo ali se izognemo osebi in se zaletimo v kaj drugega, kaj storimo kot voznik? se poznate to situacijo. Umetna inteligenca se razvija vedno bolj naprej in eh, razumeva tudi človeške emocije in tega ne moremo preprečiti. Roboti bodo tudi vedno bolj humanoidni. Nekega dne se bomo soočali z liki, ki ne bodo resnični, tega ne moremo ustaviti. Po drugi strani pa je to tudi velika priložnost. Ljudje, ki so danes slepi, bodo lahko videli, tisti, ki nimajo nog, bodo lahko hodili. Mar si kaj nam lahko umetna inteligenca olajša ali celo omogoči. To je enako kot kot nož. Z nožem lahko nekaj porežemo, lahko pa nekoga tudi ubijemo. Različne uporabe so. Samo tega se moramo zavedati. In s tem znanjem bomo vedno korak pred problemi. Naj zaključim z eno samo besedo. Ostržek. Če torej nimate več vprašanj, pripomb, potem bi se vsem iskreno zahvalil. Mislim, da je za nami zelo zanimiv popovdan. Strokovnjaki so nam podali nove upoglede v stare in nove teme. Vse je bilo zelo osvežujoče, deloma tudi zastrašujoče. Vsekakor smo dobili dovolj materijala za razmišljanje glede uporabe umetne inteligence na področju izobraževanja, kulture in audiovizualnih medijev. Hvala torej še enkrat vsem za to, da ste prišli, da ste nam predstavili zanimive teme. Hvala še enkrat. Wo jetzt alle den Saal fluchtartig verlassen, möchte ich noch Preden pobegnete iz dvorane, naj vas opozorim na to, da bo naš eh, naslednji sestanek 16. marca v Bruslju, 16. in 17. 16. popovdan, 17. dopovdan in popovdan. Seja, ki je bila predvidenega 2. marca, pa je črtana. Zahvaljujem se tudi tolmačem vsem, ki je niste namenjali za sestane koordinatorjev, prosim, da čim prej zapustite dvorano, tako da lahko čim prej začnemo z sestankom koordinatorjem. Vsem pa želim tudi prijeten večer.